Eh, pre... Najlepša hvala. Scusa, Gospod Salato, se opravičujem predsedojoča. Gospa Kromberg je tudi ob drugih priložnostih, uh, bi morala tudi ob drugih priložnostih govoriti o osvoboditvi.